Colleagues, good afternoon. We've got this afternoon. Lep pozdrav, kolegi in kolegice. Danes popovdne so z nami poročevalci za različne projekte TNT. In sicer gospod Balaš, gospod Telička in gospod Prinkhorst so z nami. oni bodo imeli približno 10 minut, potem pa bodo sledila vprašanja. Jutri do povdne sledijo ostali koordinatori, gospod Cox, gospa Pajs, gospod Oliveira, gospod Savari in gospod Vink in pa gospod Kalas bo potem zaključil to razpravo. Tako da sledica pride povsem na koncu, ko bo z nami podpredsednik Kalas. Torej, prednostni projekt 17, to je železniška povezava Pariz-Štrasburg-Študberg-Dunaj-Bratislava. Gospod Balaš, posedaj vašem. Hvala predsedujoči, gospe in gospodje ko poročamo Evropskemu parlamentu o naših dejavnostih kot koordinatorji, je verjetno najbolj koristno, če spregovorimo o dodani vrednosti, ki jo eh, lahko doprinesemo k prizadevanjem držav članic in če govorimo o tem, kako lahko sami tukaj prispevamo. Prednostni projekt 17, torej povezava Pariz-Bratislava, je del osrednjega omrežja prometne infrastrukture Evropske unije. To je zelo pomemben dejavnik za konkurenčnost notranjega trga. Naša dodana vrednost je tukaj sestavljena iz več elementov. Eden od njih je nedvomno ta, da presegamo državne meje, da povezujemo države članice. Nobena država članica sama ne more vzpostaviti konkurenčne infrastrukture ni vedno enostavno prepričati sosednjih držav, da eh, vzpostavijo povezave do iste točke na meji in da se potem stvari na meji povežejo. In eh, v takih primerjih lahko igramo dodatno vlogo. Druga eh, drugi element dodane vrednosti je ta, da spostavljamo intermodalnost, da presegamo zgolj železnico in povezujemo železnico z letalskim prometom, s cestami, z celinskimi plovnimi potmi. To je tudi pomemben vidik konkurenčnosti in pomemben dejavnik tudi za učinkovitost tovornega in potniškega prometa. Potem tretjič povezujemo glavne linije, glavne koridorje med seboj in tu je pri železnici logično in enostavno. E, torej poskušamo spostaviti mrežo in pa konec koncev zagotavljamo neke vrste kontinuiteto, e, kljub temu, da se vlade v državah članicah spreminjajo. Celo znotraj uh, enega samega mandata lahko pride do e, zamenjave prometnega ministra, kot se je to e, že dogajalo v preteklosti tudi e, pri tem koridorju, za katerega sem sam odgovoren. Poleg tega pa se usklajujemo z vsemi tistimi, ki so najbolj odgovorni za sprejemanje odločitev in ki predstavljajo eh, najbolj ranljive elemente v procesu odločanja. Lahko vam podam primere. Tu gre pri, naprimer pri meni za eh, ministre štirih držav, preko katerih poteka ta koridor in eh, vsakeč, ko pride do zamenjave vlade, je potrebno na novo začeti z, novom, z novim ministrom. Vendar pa tukaj eh, nismo neuspešni, lahko poročam, da so države članice pripravljene izvesti prednostni projekt 17. Nobenega dvoma ni v državah članicah eh, glede tega da bo ta uh, eh, os vzhod-zahod v Evropi zelo koristna. V tem trenutku uh, je bilo do, dokončanih skoraj 43 odstotkov celotne proge in se že uporablja, 44 odstotkov del pa trenutno teče. Seveda se države članice zavedajo, Eh, odgovornosti, ko gre za tako mednarodno povezavo, da so odgovorne za razvoj na svojem lastnem ozemlju in da morajo seveda poskrbeti tudi za integriteto eh, potniškega in tovornega prometa na celotni trasi. Lahko izpostavim prispevek Avstrije in pa tudi eh, Francije, ki sta pomembno prispevali k izgradnji te povezave. Naj torej na kratko eh, predstavim, kaj se je dogajalo po posameznih državah. V Franciji imamo eh, povezavo TGV eh, do meje in manjkajoči del se bo začel graditi 2012 in naj bi bil končan leta 2016 in to je pravzaprav zelo kmalo, glede na to, za kako velik projekt gre. Uh, torej do leta 2016 bo torej francoski del končan in uh, v uporabi. V Avstriji nova postaja v St. Pöltnu je bila uh, odprta septembra 2010. Nova postaja v Melku pa bo otvorjena čez nekaj dni ob koncu novembra letos. Uh, Eh, zelo pomemben je tudi eh, del v bližini Dunaj, eh, ključno z novo postajo na Dunaju in to naj bi bilo končano tekom enega leta. Otvoritev je napovedana za 8. decembar 2012. In Vse to bo bistveno skrajšalo čas potovanja. Potem pa je tu še Nemčija. Dobra novica je, da je most v Kelu čez Ren bil otvorjen ravno pred enim letom, decembra 2010, kar je omogočilo, da, da preko tega mostu tečeta dve progi in da je mogoče hitrost 160 km na uro. Eh, potem je tu še 61 km od Augsburga do Minhna, to je bilo dokončano junija junija letos torej. In to eh, je pravzaprav terjalo 13 let dela in stalo je 620 milijonov evrov. Ta del proge bo v obratovanju uh, eh, za začetkom decembra, omogočena pa bo hitrost 130 km na uro na štirih uh, tirih. V Augsburgu so, se je začelo delo za povezavo železniškega in mestnega prometa, kar je pomemben vidik za vsako mesto in to naj bi bilo končano do leta 2019. Prihaja do določenih zamud v Nemčiji. Deloma gre tukaj za čezmejne dele oziroma odseke eh, pri. Eh, meji Nemčija-Avstrija in pa tudi med Kilom in Appenweierjem so se dela ustavila, potem ko je bil odprt nov most. In pa tudi Rastatski tunel eh, se nažalost še ne gradi. Med Mintnom in Salzburgom naj bi se dela eh, nadaljevala, k, čeprav so trenutno zastala. Eh, približuje se nam nekaj najbolj občutljivih točk te povezave in sicer to je glavna postaja v mestu Študkart in tudi uh, ogromen projekt, ki je povezan s to eh, železniško postajo. Referendum bo potekal čez nekaj dni, 27. novembra in uh, seveda um, nas zelo zanima, kakšen bo izid, kakšne bodo politične posledice in kako se bodo te politične eh, odločitve potem izvajale. Eh, ta železniška postaja predstavlja pomemben eh, korak, potem pa je tu še povezava med zadnjima prestolnicama, med Dunajem in Bratislavo. Trenutno v, na Slovaškem vlada zgolj vrši obvezne dožnosti in zato se resna pogajanja o tem še niso začela. Naj pa bi bil nov načrt za to povezavo oblikovan v letu 2012. In zato potem sledi še en pomemben vidik, to je povezava železnice z letališčem in ko gre za letališče v Bratislavi, je zelo torej ta vidik je zelo pomemben, ker bo to letališče najbolj učinkovito šele takrat, ko bo povezano s sosednjim Dunajskim letališčem. In še kar zadeva uh, intermodalnost, celo vrsto letališč in plovnih celinskih poti je uh, vzdolž te glavne trase in eh, zdi se nam, da je pomembno to povezati z železnisko osjo, kar zadeva potniški promet. Uh, je tu uh, zelo privlačna rešitev, novi intermodalni način izdajanja vozovnic. In uh, v nekaterih neevropskih oziroma državah, nečlanicah uh, so na voljo tudi vozovnice, ki povezujejo letalski in železniški promet. Uh, Kaj takega bi bilo seveda zelo zanimivo tudi za eh, poslance Evropskega parlamenta, kadar potujemo v Štrasburg. Takrat pogosto uporabljamo eh, povezave med eh, letalskim in železniškim prometom. Predvsem to velja za tiste, ki prihajamo z vzhodnega dela Evrope. Prihodnji teden bo v Antwerpnu. Eh, bodo potekali običajni dnevi TNT in ena od delavnic se bo ukvarjala prav s tem, torej s povezavami med letališči in železnico. Eh, zelo me, me zanima, kaj se bo eh, dogajalo tam. Evropska komisija je vložila veliko dela v to delavnico. Eh, res si prizadevajo za to, da bi nekako pripeljali sku, do skupnih točk eh, letališča, železniške družbe in vsekakor gre za nadnacionalno vprašanje, kajti za to vrstno izdajanje vozovnic bo potrebno uh, vzpostaviti veliko mednarodne komunikacije po vsej Evropi med podjetji, tudi s podjetji izven Evrope, uh, vendar pa bi to bistveno prispevalo k udobju potnikov uh, in krati bi to tudi olajšalo prehod z letalskega na železniški promet in obratno. komisija predlaga nove smernice za TNT in ta uh, omenjena os še vedno ostaja sestavni del temeljnega omrežja, še vedno je torej na zemljevidu, čeprav nekoliko spremenjeni obliki. In kot kaže danes, eh, bo večina tega pridnostnega projekta 17 končana še pred letom 2020. Hvala. Najlepša hvala, gospod Balaš. Trije govorniki so se javili, gospod Ferber, gospod Kramer in gospod Perker in pa gospa Lichtenberger. Gospod Ferber v imenu Evropske ljudske stranke. Najlepša hvala, predsedujoči, hvala, gospod uh, eh, Balaš, ste eden od poročevalcev ki smo jih imenovali za vse evropska omrežja in najlepša hvala za vaše poročilo. Pogledal sem si, kaj tukaj predlaga komisija in o čem bomo razpravljali v okviru vse evropskih omrežij. In tukaj imam vtis, da obstaja že neka paralelna trasa za primer, da bi referendum v Baden-Württembergu preprečil izgradnjo študgardske postaje. E, naj vas opomnim, da ne gre samo za izgradnjo železniške postaje, ampak da gre pravzaprav za e, e, projekt, ki obsega celotno traso do e, zahodne meje te zvezdne dežele. E, tukaj e, se zaenkrat lahko. E, vlaki premikajo z manj kot 100 km na uro in potrebno je uporabljati dve lokomotivi, kar seveda ni optimalno, kar zadeva to povezavo. In tukaj me skrbi, da bi nova povezava prek, eh, od Meta preko uh, eh, Zarbrukna, uh, eh, Frankfurta, čez Pasa v Linz na Dunaj. Uh, nekako nadomestila eh, povezavo preko Ulma, Študgarta, Minhna in tako dalje. Zanima me, eh, kakšno je vaše stališče. Prihajam iz Augsburga, zelo me veseli, da ste posebej omenjali vse delo, ki je tam eh, bilo izvedeno, ampak dosedanje načrtovanje tukaj se pravzaprav že. Eh, opušča in bolj so v spredju alternativne trase. In zato me zanima, kako vi gledate na to. Hvala. Hvala, gospod Ferber, gospod Ertuk za socialiste in demokrate. Tri minute imate. Najlepša hvala, gospod Palaš zelo podrobno ste predstavili, kakšno je trenutno stanje na tem koridorju. Omenili ste, da je 43 odstotkov končanih, 44 odstotkov celotne trase je v delu. Kar nekaj vprašanj bi vam lahko zastavil, ampak eh, sredotočil se bom na najpomembnejše, kar zadeva uh, povezavo med Štrasburgom in Appenweirjem. Govorili ste o. Uh, odseku Kiel-Appenweier, tam je vse že dvotirno in elektrificirano, razen tega enega odseka. In eh, tukaj nam niste povedali, kakšno je trenutno stanje oziroma kako naj bi stvari eh, potekale naprej, kakšni so načrti Zvezdnega ministrstva za promet in kako bi uh, mi kot eh, parlamentarci v Evropskem parlamentu lahko zadeve pospešili in podprli. Sam prihajam z Bavarske in me zato seveda ta del proge zelo zanima. In pa še drugo vprašanje, eh, to se nanaša na eh, povezavo med Mihnom in Salzburgom. Eh, veste, da je to zelo pomemben koridor. Eh, ker na ta način je Mihen povezan z tako imenovanim kemijskim trikotnikom eh, v, eh, v, eh, na Bavarskem. Tukaj potekajo določene študije, ki pa se niso končane, ampak bodo zelo pomembne za nadaljni razvoj. V pozitivni luči je potrebno izpostaviti, da povezava med Amfingen in Mühlbergom je bila izboljšana in je bila odprta decembra 2010, ampak vseeno se na tej povezavi poveza, po, pojavlja največja težava s eh, zmogljivostmi v celi Nemčiji. Tam je zelo veliko tako potniškega kot tovornega prometa in zato me zelo zanima, kako potekajo vaši pogovori z Zvezdnim ministrstvom za promet. In pa še kot zadnje vprašanje, omenili ste Rastatski tunel. Eh, posebnost tukaj je ta, da se tukaj srečuje ta dva prednostna projekta, prednostni projekt 17 in prednostni projekt 24. In včeraj je bilo v nemških medijih slišati, da naj bi ta železniški tunel vendarle zgradili. Eh, nemške železnice so se, so se izrekle v takem smislu In uh, zato me zanima, kako vi to ocenjujete, ali se je zvezdna vlada odločila, da bo to financirala, ali je podala kakšno izjavo o nameri oziroma kaj tukaj razmišljajo nemške železnice. Najlepša hvala, gospod Kramer. Ja, tudi jaz se zahvaljujem za vaše poročilo in zelo me zanimivo se mi zdi to, kar je povedal gospod Farber prej. Morda so to zadnje informacije tudi eh, z ministerstva. Ministr dobro pozna, ker oba prihajata eh, z Bavarske in predlagana je bila alternativa in vprašanje, kako se tega lotiti. Pravite, da je 43 odstotkov končanih in vsi so pripravljeni zadevo dokončati, ampak Nemčija je podpisala celo vrsto tovrstnih pogodb, ampak samo dve se izvajata. To pomeni, da niti podpisana pogodba ne pomeni, da se bo nekaj res uresničilo. Eh, če pogledamo, koliko denarja manjka v Nemčiji, 7 milijard rabimo samo za obnovo avtocestnih mostov in tega denarja ni. In to alternativno varianto, ki jo predstavlja gospod Ferber, bi z veseljem eh, objavil in tukaj je polovica vsega že zgrajeno. Uh, Eh, povezava do Mihne je končana, do Würzburga je končana in eh, zato se moramo vprašati, ali je v našem interesu za to, da to hitro uresničimo, čeprav ni vse eh, tako, kot bi želeli, ali kaj bomo pač naredili. Omenili ste probleme v Študgartu. Novega železniške postaje ne bo Evropska unija financirala niti z evrom, to ste večkrat omenili. Omenili ste uh, Eh, težavo z celotno povezavo. Eh, in eh, res je, nova, torej ta stara povezava ni primerna za tovorni promet, ampak tudi nova proga bo zelo strma in tudi ne bo primerna za tovorni promet. Torej tukaj porabljamo ogromno denarja in gradimo zopet neko novo povezavo, ki ravno tako ne bo primerna za tovorni promet tovorni promet. Uh, so, ja, vprašanje je, kako se tega lotiti. Tudi z železniško postajo so težave, kajti tisti zakonodaja, ki ureja uh, železniške postaje, podzemne in nadzemne, uh, eh, tu gre za evropsko zakonodajo, ki to. Eh, določa in padec pri študarski postaji je bistveno, eh, od tega bistveno odstopa in zato me zanima, kako se bomo tega lotili, odvisno tudi seveda od tega, kakšen bo rezultat glasovanja v, oziroma rezultat referenduma. Eh, no, vidim, da mi je zmanjkalo časa, morda se bom kasneje še enkrat oglasil. Ali uh, lahko uh, prosim vse poslance, da komentarje podajo preko predsedujočega, to velja tudi za žalitve. Gospod Pirker, najlepša hvala, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu in imam tri vprašanja. Prvo vprašanje se nanaša na to odprto točko med Bavarsko in Avstrijo. Ni veliko takih odprtih točk, ampak povezava med Freilassingom in Salzburgom, druga povezava. E, tu je potrebno zgraditi most čez Zalah in Avstrija je že izdelala vse načrte, mostu pa še ni. E, in tu je manjkajoči e, odsek za to, da bi to dokončali, kakšni so razlogi za to, kdaj naj bi se gradna začela. In kdaj bo ta vrzel potem zapolnjena. Potem druga točka, to se nanaša na povezavo med letališčema na Dunaju in Bratislavi, to ste omenjali. E, veste, da e, bi tukaj lahko prišlo do zelo zanimivega razvoja, uporaba Donave, Baltsko-Jadranska eh, povezava, torej tu je zelo pomembno vozlišče. E, Ampak zdaj v vašem poročilu berem, da bo morda prišlo do novih razprav zaradi gospodarskih eh, ocen razmer, da bo morda prišlo do sprememb projektov. Kakšno je najnovejše stanje, kdaj lahko računamo na izvedbo oziroma na dejansko otvoritev povezave med obema letališčema na Dunaju in Bratislavi in kakšni so razlogi za morebitno zamudo. In pa še tretja točka, ta se nanaša na intermodalnost, to ste omenjali tudi vi, ta je pomembna, eh, sploh na tem vozlišču, kjer je veliko letališč, eh, kjer se srečujejo letalski, železniški, cestni in eh, plovni, torej ladijski promet. In kaj bomo naredili za to, da takrat, ko bodo ti koridori, bodo dejansko resničili, da bomo lahko ta prostor optimalno izkoriščali? Hvala. Hvala, gospod Lichtenberger. Ja, najlepša hvala. Nekaj vprašanj so postavili z kolegi, tako da jih meni ni treba vseeno, pa najlepša hvala za to da uh, ste rešili vprašanje vključitve tega bavarskega trikotnika, čeprav to ni bilo vključeno v izhodiščne načrte. To se mi zdi zelo pomembno, kajti na ta način uh, smo odprli številne priložnosti za potniški promet v tej regiji, torej to mislim, da je zelo pomemben element tukaj. Uh, imam vprašanje, zakaj tudi sama se čutim, ker se vedno z vlakom vozim v Štrasburg, zakaj eh, se je delo ustavilo potem, ko je bil končan most v Kelu. Eh, tega res ne moram razumeti. In pa tretjič, kar zadeva izvedbo eh, povezave med Dunajem in Bratislavo, tukaj še vedno. Eh, niso partnerji izbrali ene od možnih tras. Slišim različne informacije iz Avstrije in iz Slovaške, kaj naj bi kot prvo izvedli. Eh, zanima me, eh, kaj se tukaj dogaja. To je povezano s povezavo obeh letališč. Je pa to zelo pomembno tudi za dobro, tudi siceršno primestno povezavo med obema mestoma, ki sta zelo blizu mislim, da je to zelo pomemben del tega koridorja in že iz, tudi izboljšave, ki so že bile izvedene, tako za potnike kot za tovor, eh, pomenijo precejšnje izboljšave, torej stvari se premikajo in eh, vidimo tudi pozitivne rezultate, čeprav cela povezava še ni končana. Gospa Jürgen, za tri minute. Najlepša hvala, predsedujoči. Eh, najlepša hvala, da mi dovolite, da spregovorim, čeprav nisem več članica tega eh, odbora in eh, to, kar je povedal gospod Kramer, mi je, me je spodbudilo, da vendarle še nekaj povem in nekaj vprašam. Ali smo vsa ta leta govorili neke neumnosti? V vseh teh temah smo se pogovarjali, govorili smo o financiranju, uh, Eh, in eh, zelo resno smo razpravljali o vseh teh problemih in tudi vi v Baden-Württembergu ste to resno zagovarjali. Uh, videli bomo, kakšen bo rezultat referenduma, ampak to, kar ste do sedaj rekli in zahtevali, uh, je temeljilo na realnih razlogih. In če pogledam uh, eh, Študgard, Geislingen, če pogledamo na zemljevid, lahko vidimo, kako daleč narazen so stvari, kakšna je realnost. In uh, prosim, da nam poveste, da to, uh, za kar smo se do sedaj. Eh, trdo borili, da je to eh, dejansko neka dobra osnova. Mihaj, 30 sekund in nič več. Ja, rekli ste, da je bilo dogovorjeno, da gre z Dunaja do Šveharda in potem na Düsseldorf. Eh, ali to še drži ali ne? Ballas, not, well, 18, grand... Gospod Balaš? Ich bedanke mich für alle diese Fragen. Najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Pogovor z zvezdnim ministrom uh, eh, Ramzaurjem bi se res počasi lahko zgodil uh, in imam vedno daljši seznam vprašanj za njim. Želite tudi naš seznam, sprašuje predsedujoči. Ja, jaz sem ga ravno kar dobil vsaj deloma, no, če imate še kakšna vprašanja, jih lahko dodam na svoj seznam. Ampak v okviru svojega mandata ne želim presegati meja, želim se držati prednostnega projekta 17, ampak že samo v tem kontekstu imam eh, celo vrsto, sezna, eh, celo vrsto vprašanj za ministra. Eh, ta vprašanja ste vi deloma dopolnili z novimi vidiki, dodali ste tudi nekaj novih vprašanj. Eh, žal že nekaj časa nisem imel priložnosti eh, osebno se pogovoriti z zvezdnim ministrom, sem pa kadarkoli pripravljen odpotovati v Berlin ali kamorkoli že v Nemčijo. In uh, eh, na zadnje se nama je uspelo srečati v Štrasburgu, uh, Eh, to je bilo zelo dobro srečanje, eh, ekstrateritorijalno, tako rekoč, eh, in uspešno. Ampak res se pojavljajo vprašanja, ki se dotikajo pristojnosti Zvezdne republike in ki deloma sodijo med pristojnosti zvezdnih dežel. In na ta vprašanja Evropska unija ali komisija ali pa nek enostavni koordinator ne moremo odgovoriti, sploh ne sami, ne morem, o tem se ne moramo odločiti. Jaz torej lahko samo poročam o razmerah, kakor jih vidim, ampak tudi jaz sam zastavljam vprašanja, zastavljam vprašanja državam članicam in v prvi vrsti tudi predvsem zveznemu ministr, nemškemu zveznemu ministru za promet. Zakaj se dela niso nadaljevala, tega tudi sam ne vem. Načrtovano je bilo, da ko bo enkrat ta čudoviti most pri Kelu končan, desetletja smo čakali na to in končno Eh, prišlo je do velike slovesnosti, tudi sam sem bil prisoten, dva tira, hitrost 160 km na uro. To sva otvorila skupaj z gospodom Ramzaorjem, ampak delo se ni nadaljevalo. In če potem pogledamo malo naprej, eh, se pojavljajo druga podobna vprašanja kot naprimer eh, gajsliška strmina. Ne želim ponavljati vseh teh vprašanj, ampak eh, prosim za razumevanje, da z različnih strani, tudi strani Evropske komisije, ki jo med drugim zastopam tudi jaz kot koordinator, vedno znova zastavljamo in bi morali zastavljati ta vprašanja. Nobena trasa, noben tir tukaj ni nepomemben v tem kontekstu. Dokler ne bo zgrajena celotna eh, linija, je ne bomo mogli uporabljati. Torej, še vedno obstajajo eh, Eh, posamezni deli, kjer, je, kjer so tiri slabe kakovosti, kjer vlaki ne morejo voziti tako hitro. Eh, na Bavarskem se uh, pojavljajo tudi težave z mogljivostmi in uh, navedeni trikotnik je zelo dober primer tega. No, in zdaj pa Študgard 21, kot se imenuje projekt. Ta projekt je zelo kompleksen. Uh, del njega je železniška postaja, ampak obstajajo tudi drugi eh, vidiki, eh, nadaljna trasa, povezava z letališčem in tako dalje. Kar zadeva financiranje Evropske unije, mi lahko eh, financiramo samo izgradnjo tirov in nič drugega. Vse ostale zgradbe, vse ostale infrastruktura eh, so stvar ali mesta ali držav članic. Torej, tu je potrebno stvari kombinirati. Eh, in moje prvo vprašanje, ko sem postal koordinator za, to, za ta projekt leta 2005, je kakšna bi bila alternativa temu projektu. In dobil sem odgovor, alternative ni. V političnem jeziku pravzaprav to pomeni, da je odločitev že bila sprejeta in to je potrebno spoštovati. Že takrat pravzaprav ni bilo nobene alternative, ampak alternative vedno obstajajo. In uh, povsem drugačna politična uh, situacija uh, je pač posledica protestov v Študgartu in zdaj je govora o morebitni odločitvi. Mm, no, nekaj sekund bo trajalo, nemščina ni moj materni jezik, čeprav ga zelo rad govorim, ampak ko sem eh, prebral, kakšno je referendumsko vprašanje in sicer zakon o izvajanju pravic odpovedi pri pogodbenih dogovorih za železniški projekt Študgard 21. Torej, nekaj trenutkov človek rabi, preden uspe eh, pravno interpretirati to vprašanje. Konec koncev sem zadevo razumel, ampak stvar ni enostavna. In eh, zato je potrebno počakati najprej na rezultat referenduma 27. novembra, to je čez nekaj dni. Potem bo potrebno videti, kakšna bo politična interpretacija tega rezultata, kako se bo odzvala deželna vlada, kako se bo uh, odzvala dežela in potem sledi še ena faza in to je tehnično izvajanje oziroma tehnična uresničitev političnih odločitev. In tudi to je pomembno vprašanje, kako se bo to preneslo v realnost. Uh, no, na ta vprašanja se lahko eh, z veseljem vrnem čez nekaj časa eh, in se lahko z vami pogovarjam o tem, kakšen bo rezultat. Ali obstaja alternativna trasa? Ne v mojem mandatu. V mojem mandatu obstaja samo ena linija Pariz-Bratislava in tukaj ni nobenih alternativ v dejanskem življenju, pa seveda alternative obstajajo. Cela železnica je pač mreža in vedno so mogoče alternativne rešitve. Samo še trenutek, tovorni promet in eh, kemijski trikotnik, zmogljivosti usporedne linije posodobitev. Evropska komisija eh, se zagovarja München-Müldorf-Freilassing enoglasno. V Bratislavi pa, to moram še enkrat povdariti, povezava med obema letališčima je življenjskega pomena, predvsem za Bratislavo. In vedno smo to zagovarjali in zdelo se je, eh, da obe strani, kot sem že rekel, sta se dogovorili, da povezava med Švehartom in uh, Bratislavskim letališčem je mogoča. Če obstajajo kakšne uh, nove študije, no, v mislim času se je na, uh, na Slovaškem zamenjalo nekaj prometnih ministrov, uh, no, zdaj čakam na tisti trenutek, ko bo po marčevskih volitvah nastala nova vlada in potem bom takoj šel v Bratoslavo in ponovno zastavil to vprašanje. Najlepša hvala, gospod Palaš. S tem smo zaključili razpravo o prvem projektu. Zdaj pa nadaljujemo s prednostnim projektom 27. To je tako imenovani rel Baltika, gospod Pavel Talička, je poročevalec za ta projekt. Izvolite. Spoštovani predsednik, spoštovani člani parlamenta, gospod in gospodje. Prvič sem tukaj na sestanku v Evropskem parlamentu. E, vidim, kako dolgo že e, delate na teh projektih, kako dolgo se s tem ukvarjate. In pomembno je, da se sestanemo in pogledamo, kakšni so rezultati. Vidim tudi, kakšni, kaj smo dosegli in pa kakšne ovire nas še čakajo. Vedno pravimo, da smo dosegli napredek, vendar je tudi nekaj pomankljivosti prisotnih in tudi tokrat je tako v primerjavi s prejšnjimi leti, pa lahko rečem, da zdaj kljub eh, kritični gospodarski situaciji, še posebej v valskih državah, lahko rečem, da je prišlo do kar nekaj eh, dobrega napredka in pa konstruktivnih sprememb, ki so jih te države opravile. Naj se eh, spomnimo, zakaj tukaj pravzaprav gre. Gre za integracijo novih držav članic, predvsem baltskih držav ter polske predvsem pa balskih držav članic, da jih povežemo z notranjim trgom eh, prek prometa, prek železnice. Tukaj se ukvarjamo z državami, ki imajo različne sisteme, imamo eh, dvojne proge, enojne proge, nekatere so elektrificirane, druge ne, imamo evropsko širino tirov eh, in druge širine tirov, torej veliko razlik. In teh razlik ni tako lahko preseči. Tudi različne gospodarske interese imamo. Uh, nekateri so jasno prisotni. Uh, poleg tega pa je to tudi regija, ki je uh, večjega strateškega pomena, kot si večkrat priznamo. Če si pogledamo konkurenčnost, ne vem, tukaj gre za to, ali bolj povdarjamo sebe ali uh, sosede in regije. Uh, gre za to, da se ponovno integrira te eh, države. Eh, države je hudo prizadela recesija, poznamo ka, eh, trenutno gospodarsko situacijo in to so države, ki so tudi doživele številne spremembe v svojih vladah. Vendar pa so kljub temu, kljub. Uh, težavam, dosegle določen napredek in to je treba uh, tudi pozdraviti. Zadnjič, ko sem bil prisoten v odboru, sem rekel, da smo velik napredek dosegli v Estoniji. Danes lahko rečem, da smo v Estoniji pravzaprav že upravili svoje delo. Še enkrat bi rad povdaril, da tukaj govorimo o hitrosti 120 km na uro. To je prvi večji korak eh, k izpolnjevanju tega, za kar smo še pred leti eh, verjeli, da je samo eh, vizija, torej da bi imeli neko progo elektrificirano z evropsko širino tirov. Vedno sem govoril, treba iti korak za korakom, delati postopno in zagotoviti, da bo vsak projekt gospodarsko izvedljiv ta projekt bomo v Estoniji zdaj eh, kmalo zaključili. Estonija je celo prihranila nekaj denarja pri tem. 2 mm, milijona eh, evrov je to. Estonci so eh, hitro razumeli, kaj treba storiti in so to tudi dobro izvedli. Zdaj pa Latvija. Latvije. Latvije. Latvija se, kot se spomnite, je prosila za eh, neko zaustavitev projekta iz gospodarskih razlogov v primerjavi. Z drugimi državami je tam eh, železnica v kar dobro, dobrem stanju, še vedno jo treba posodobiti, vendar gre za to, da se doseže eh, cilj eh, 120 km na uro. Eh, znotraj eh, trenutnega okvira. Latvijska vlada se je aprila odločila, da bo ponovno začela z delom in da bo 21,5 eh, milijonov ponovno namenila oziroma 21,5 milijonov evrov svojega denarja namenila za ta projekt. Če me Eh, sprašujete, ali je možno izvesti cilje, doseči cilje z te finančne perspektive, bom rekel, da eh, nadaljujemo z delom na tem, eh, o čemer smo se dogovorili in latvijska vlada je tudi potrdila svoje zaveze. Zdaj pa Litva. Pred nekaj meseci smo odprli 6,2 km Eh, proge eh, z dvojno širino tirov na jugu eh, Litve, torej blizu meje s Polsko. Pred nekaj leti smo načrtovali to evropsko širino tirov do Kaunasa. Moji kolegi so glede na gospodarsko situacijo spremenili oceno in se odločili za dvojno širino, torej da bi lahko imeli Eh, neko korist od eh, obstoječe situacije. Tako smo lahko zmanjšali stroške. Mm, to ni samo simboličnega eh, pomena, ampak je tudi zelo pomemben mejnik. Druga odločitev, ki je bila sprejeta, je ravno tako pomembna, če ne še bolj. Vlada in parlament v Litvi sta definirala kot projekt strateške nacionalne, strateškega nacionalnega pomena. Naslednji projekt, eh, ko gre za razlastninjenje eh, zemlje, zemljiških lastnikov. Eh, tukaj se je Litva ponovno zavezala, tega smo si želeli in to se zdaj tudi dogaja. Eh, še ena pomembna odločitev oziroma razvoj v Litvi. Eh, morda se včasih lahko temu smejemo. Eh, ta projekt je zelo pomemben, ko gre za priznanje pomena in sicer gre za odločitev vlade, da se bo zgradil logistični center v Kaunasu in bo sestavljen iz dveh delov, zakaj sem rekel, da se temu lahko smejimo. Nekateri so uh, bili bolj za točko A, drugi za točko B, ki je Karmeleva. Uh, veseli me, da je bila odločitev končno in, sprejeta in to je tudi v skladu s trenutno prometno politiko, ki jo imamo trenutno na mizi. To bo omogočilo, da balske države lahko bolj izkoristijo svoje priložnosti. Uh, Eh, Podarili pa bomo tudi integracijo, povezanost eh, eh, logističnih centrov in pa železniške infrastrukture. Tako še ni bilo do zdaj, čeprav se to zdi presenetljivo na Polskem. To je edina država, ki se je odločila v okviru tega projekta, da uporabi svoje oziroma da uporabi kohezijske sklade in ne sklad TNT. Torej na Polskem se projekt tudi odvija naprej. Odlo, končna odločitev je bila sprejeta in sicer iz okoljskih razlogov, da se nova infrastruktura eh, zgradi blizu meje z eh, Litvo. To eh, je sicer drugače kot v prvotnem projektu, ampak razlogi so zelo upravičeni. Območje, po katerem naj bi prej potekala proga, je okoljsko zelo pomembno sredstva uh, bodo prišla iz naslednjega finančnega okvira, razlog je torej upravičen, kot sem rekel. Zdaj pa moramo zagotoviti pri polski vladi, da bodo začeli z načrtovanjem. Mislim, da bomo potem v naslednji finančni perspektivi lahko hitro napredovali. E, tako na kratko je to vse, kar se je zgodilo na tem področju. Eh, še en eh, večji razvoj se je tudi zgodil. Eh, preden smo izdali to poročilo in sicer je prišlo do srečanja vseh premijev balskih držav v prisotnosti gospoda Kalasa 10. novembra, prišlo je do pomembnih zaključkov izdali so tudi skupno izjavo, ki so jo pripravili e, premijeji vseh držav. Izdana je bila oziroma izdelana tudi študija izvedljivosti, ki so jo delno financirale baljske države, delno Evropska komisija. Pred nekaj leti bi morale biti izvedene tri e, študije, vsaka država bi e, želela svojo, zdaj pa smo pripravili skupno in ta prinaša zelo zanimive eh, zaključke, ki so v skladu z eh, vizionarskim pristopom pri implementaciji trenutnega projekta. Eh, je to pomembno, torej evropska širina tirov na elektrificirani progi in sicer ravna proga od Talina do meje s Polsko študija pokazala, da gre za gospodarsko izvedljivo študijo, um, da je to dobra proga. To naj bi stalo 3,6 milijarde evrov. Eh, sam bi bil tukaj previden, mm, lahko bi to stalo eh, še manj, ampak do nekako do 3,6 milijarde evrov naj bi šlo in to bi. Eh, omogočilo tudi eh, progo oziroma omogočilo visoke hitrosti 240 km na uro. 4 eh, ure in 8 minut bi trajala ta vožnja enako za potnike kot za tovorni promet. Tukaj govorimo o o osrednji mreži, o srednjem koridorju, uh, ki bi ga morali začeti izvajati 2013. In to je zelo pomembno za prihodnost balskih držav. Premijeji pa so pozdravili pobudo komisije, da uh, se vključi uh, eh, balski koridor v to osrednjo mrežo tudi so pozdravili e, možnost e, Balsko-Jadranskega koridorja in to je čisto nova možnost, o kateri smo zdaj začeli govoriti. Trenutni projekt e, bomo seveda začeli izvajati. Balski premije so se odločili, da bodo ministri oblikovali skupno delovno skupino. Pred nekaj leti še to ni bilo, uh, si tega ni bilo mogoče zamišljati, zdaj pa bodo tri države sodelovali in skupaj začeli izvajati projekt. do konca tega leta bomo že imeli skupno odločitev uh, premijev, obstaja tudi povabilo na eh, oziroma povabilo Polski, da se pridruži. Eh, sam bom še naprej v stiku z vami. To zadeva tudi vse, ki živijo na Češkem, v Avstriji, Italiji in tako naprej. Zaključil pa bi rad še z nekaj zaključnimi pripombami. Ena je v tem, da je projekt še vedno zelo težaven, ampak ima velik strateški pomen in to so um, poudarili številne države in tudi podjetja. Napredujemo, pri tem imamo velike ambicije in te so v skladu z novim političnim konceptom, ki se je zdaj oblikoval. Iz preteklosti veste, da nisem vedno najbolj vljuden. Ampak, če rečem, da je novi predlog uh, gospoda Kalasa in njegove službe v tem, oziroma če, je, če rečem, da je ta projekt dober in da se nekako uh, sklada z mojim, potem je to že dober znak. Treba si pogledati, kako bo koncept v realnosti eh, deloval in kako ga lahko tudi izvedemo, tako da bomo bolj konkurečni v prihodnosti. Eh, še posebej na vzhodnih evropskih eh, trgih. Eh, tukaj so prisotni tudi različni interesi podjetij, železniška podjetja so vključeni, ampak s tem se bomo še ukvarjali. Načrt za naslednje časovno obdobje je v tem, da se začne izvajati to, o čemer smo se dogovorili in da se to začne izvajati v roku. Treba je tudi začeti načrtovati uh, nov projekt uh, v okviru Balsko-Jadranskega koridorja. Eh, še uh, glede potniškega prometa imamo tudi uh, projekt in želimo zagotoviti, da bo. Ta del, predvsem na vzhodu Polske, ki bo uh, Eh, segel v naslednje finančno obdobje, eh, da se posvetimo tudi temu. Eh, glavne, glavni poudarki našega poročila so študije ter srečanje podpredsednika Kalasa in premijejev in to treba bo še pogledati, kako se to sklada s proračunom in pa z uh, predstavljenimi projekti. Eh, hvala za vašo pozornost. Gospod Zasada. Bardzo dziękuję. Pani koordynatorze, nas Polaków nie trzeba. Eh, hvala, gospod predsednik, dragi koordinator. Eh, nismo prepričani, glede gradne koridorjev e, z juga proti severu in to velja tudi za Balski koridor. CIT 65, torej proga 65 nas tudi e, skrbi. Gre pa za um, transport uh, severa na jug Evrope. Uh, Eh, prednostni projekt 27. Eh, eh, ta projekt je za Polsko zelo pomemben, seveda tudi za druge države, vključno z baljskimi državami članicami. Te države so v zelo omejeni meri zaenkrat uporabljale železniški tovorni promet, pa tudi potniški promet. Vsi vemo, kaj imam tukaj v mislih, da transport je bil povezan z izmenjavo uh, tovora z eh, prejšnjimi, z nekdanjimi sovjetskimi republikami. Vemo, kakšne so prednosti uh, železniškega prometa, je bolj okolju prijazen in prispeva tudi k razvoju skupnosti. Poleg tega nas, uh, vzhodne evropejce, uh, Eh, lahko približa eh, Zahodnji Evropi. Torej ne gre tukaj samo za političen projekt, ta projekt je pomemben tudi z gospodarskega vidika. Eh, in to še posebej v teh težkih časih, ki smo jih zdaj priča. Imam pa zelo kratko vprašanje za vas, gospod koordinator. Izvajanje železniškega prometa oziroma projekta za balske države in kako bo to vplivalo na tranzit, eh, še posebej med balskimi državami in preostalo Evropo. O kakšnih količinah tukaj, tukaj govorimo, o kakšni kapaciteti, to me zanima. Hvala, gospod Liberacki, tri minute. Dziękuję bardzo. Jeżeli można, nie będę się wypowiadał jako... Najlepša hvala. Če mi dovolite, ne bom govoril kot predstavnik Polske, ampak eh, kot predstavnik socialistov in demokratov tu v Evropskem parlamentu. In sicer naslednje. Eh, zakaj tukaj potrebujemo koordinatorje? Če koordinator eh, samo predstavlja to, kar so povedali predsedniki vlade in ministri, potem pravzaprav samo uživa na sestankih z ministri in v bistvu sploh ne koordinira. Nima nekega manevrskega prostora. Ne razumite me eh, narobe. Poslušal sem eh, koordinatorja, prisluhnil sem problemom eh, tudi trgov, ki se zdaj razvijajo, problemom držav, ki so v velikih težavah. In Poljska je tukaj edina s pozitivno gospodarsko rastjo. Vi ste govorili zelo nasplošno o pomankljivostih. Na žalost pa nisem dobil eh, nobene informacije o materialni vsebini. Eh, ko ste rekli 10. novembra, so imeli ministri in premijeji srečanje s komisarjem Kalasom to je edina pozitivna novica, kaže na to, da bomo dobili nekaj od vlad, ki se že vaš čas nekako upirajo. Pozdravljam pa eno informacijo, ki sem jo dobil od vas, da bi namreč lahko imeli nek uh, prostor, kjer bi evropsko širino tirov združili z rusko. Tukaj govorimo o nekem delu šestih oziroma petih kilometrov v Litvi in v Latviji. Na polskem pa ni napredka, napredka kar naprej m, mm, prelagamo, prelagamo uh, te dejavnosti. Eh, leto 2013, eh, to je že zelo daleč od prvega datuma. Mi kot socialisti Eh, menimo, da ne napredujemo dovolj hitro. Za nas je pomembno, da se projekt izvaja. O tem govorimo že 15 let. V tem obdobju sta Litva in Latvija eh, doživeli razcvet eh, eh mednarodnega prometa in mednarodnih prevoznikov. Na Poljskem smo jih imeli samo 165 tisoč. Železniški promet eh, je namreč podcenjen in ga nadomeščajo druge oblike prometa. Zato bi mi želeli dobiti specifične datume in pa eh, rezultate, eh, o katerih naj bi vi spregovorili. Upam, da nam jih lahko date. Sam bi najprej pohvalil gospoda koordinatorja, zdaj pa eh, bi izrazil tudi nestrinjanje z gospodom uh, liberanskim. Ne morem uh, soditi o drugih stvarih, ampak mislim, da je delo gospoda Teličke ključno. Sam sem bil v Rigi, preden se je uh, vlada zavezala uh, k sodelovanju. Uh, In ključnega pomena je, da uh, gospod Teliško upravlja svoje delo, izvaja pritisk na vlade, da se končno odločijo za takšne projekte. Tukaj se ne strinjam s socialnimi uh, demokrati. Pomembna je vloga koordinatorjev in pa tovrstnih projektov. Pri Balski študiji smo tukaj eh, povabili sodelujoče in številni člani parlamenta so uh, to študijo tudi spoznali. Šlo naj bi za nove finančne eh, vire, vse več sofinanciranja, več tudi evropskih sredstev. In zanimivo bi bilo eh, vedeti, kaj se je zgodilo 10. septembra eh, oziroma 10. novembra. Sam sem optimističen, ampak kljub temu imam določene dvome in želim si eh, komentarje z vaše strani. Novi stari premije eh, v Latviji je rekel, da tudi če podpremo evropsko širino tirov, moramo vključiti eh, Rigo oziroma eh, del proge, ki bi šel okrog Rige. Poleg kohezijskega denarja potrebujemo še nova sredstva, vendar pa to zaenkrat ni mogoče, kaj vi mislite o tem. Tukaj imam nekaj dvomov. Omenili ste tudi interesne skupine, eh, gospodarske interesne skupine. Prejšnji teden je bilo javno rečeno v Latviji, da. Eh, bi za elektrifikacijo od vzhoda do zahoda Latvije potrebovali 1,6 milijarde evrov. Kako vi gledate na uh, take zelo težavne uh, teme? Najlepša hvala za predstavitev in naj povdarim pri vseh poročilih, ki smo jih uh, dobili, se je pokazalo, da ste se zelo angažirali in marsikaj je prav se je zgodilo prav poslugi ga vašega angažmaja. E, tu ne gre za vprašanje, ali želimo Baltik povezati z Evropo ali ne. Gre za to, da iščemo novo povezavo od Stalina do Varšave po evropskih tleh. To je prva točka. Potem, kot je drugo, e, veseli me, da se je Poljska zdaj dogovorila, kar zadeva ospudo. Uh, Eh, in glede poteka trase, ampak to pomeni, da bo potrebno del, tra, del eh, tirov na novo zgraditi. In če si pogledam skico, se tukaj domneva, da bo to gotovo do leta 2020. Eh, no, vemo, da je Poljska želela 1,2 milijarde preusmeriti z železnice na cesto. Uh, Eh, kar smo ustavili, ampak zanima me, kako dolgo bo trajala, preden bo načrtovanje zaključeno in kdaj se bo potem gradna sama dejansko začela. To je bistvena informacija, ne samo eh, kakšni so načrti, ampak kdaj se gradna začne. In pa eh, običajna evropska eh, širina Španija je tudi imela drugačne razmere in se je odločila, za, po, za to, da se bo povezala z Evropo in tako vizijo imam sam tudi za balske države, ampak eh, gradi se v Estoniji in eh, tiri ne bi bili 2012 dokončani do meje. Eh, Tukaj se gradi tudi posebno nova povezava ob obali, eh, gre za evropsko širino, kajti nobenega smisla ni, če bi uh, Eh, stare tire posodabljali in potem čez par let vse skupaj eh, ponovno prenavljali na evropsko širino. Eh, seveda bi bilo to zanimivo tudi za turizem, za kopališča in bolje je seveda tudi imeti med severom in jugom dve uh, povezavi, ki sta usporedni. Lahko morda poveste kaj več o tem gospod Količek. Rád, že se zase jednou vidíme po letech. Veselíme, da smo se spet srečali. Hvala za predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Na Češkem, ko gradimo nove koridorje, je hitrost 130 km na uro. Zakaj? zakaj je v balskih državah hitrost 120 km na uro. Razlika je majhna eh, in to se mi zdi čudno, zakaj prihaja sploh do te razlike. Ali boste zagotovili, da bo ta balska proga eh, dobro povezana s polskim delom na polskem, eh, obstajajo problemi na določenih progah. In če povezava ne bo eh, zagotovljena od vsega začetka, potem to nima smisla. Vem, da ste zelo sposoben pogajalec, tako da eh, verjamem, da ste že opravili vse potrebno. Eh, najlepša hvala. Gospod Telička, želite odgovoriti na ta vprašanja? Saj pravzaprav nimam druge možnosti, ne. <laughs> Res ne. Eh, takšna so pravila igre. Hvala, gospod predsednik in člani parlamenta. Hvala za vaše vprašanje. Uh, se jih bom lotil kar v vsem redu, kot so bila zastavljena. Eh, hvala, ker priznavate, da je ta projekt pomemben za Polsko. Eh, tudi sam v svojem sporočilu eh, za kolege v Varšavi sem tako zapisal, Eh, saj ne pričakujete, da bom prišel tukaj na sestanek odbora in rekel, to vse smo dosegli, to so moji dosežki in moje zasluge. Eh, sam znam koordinirati, izvajati pritisk, eh, lahko poiščemo skupne rešitve in pravzaprav je to moje delo. Jaz ne bom sodil, ne bom rekel komisiji, jaz sem koordinator in vi ste to zagotovili oziroma obljubili pred. 15 leti pa še ni tako. Ko je bila vaša stranka na polskem na oblasti, eh, niste naredili prav nič. Takrat je bila opravljena samo pripravljalna faza, zdaj pa eh, dosegamo rezultate tako na polskem kot v baljskih državah. Tukaj je bil dosežen politični konsens med različnimi strankami, tudi ko gre za finančne vire, smo se dogovorili morda bi naslednjič moral poročilo predstaviti bolj podrobno. Ne vem, če bi to vse zanimalo, ampak eh, lahko vam predstavim tudi podrobnosti. Morda bi moral tudi eh, bolj vključiti sebe, podariti svoje delo, ampak eh, dejansko smo dosegli napredek v vseh teh državah. Ko to sodimo po gospodarski zvedljivosti, je so rezultati dobri, dosegli smo dogovore, dosegli smo odločitve in okrog leta 2015 bomo imeli proge in vlake, ki bodo vozili in bodo eh, zanimali poslovneže in sicer vlake in proge iz Stalina v Varšavo. Moral bi morda poudariti, ampak eh, na Evropskem formulani sem rekel, da tudi na Polskem prihaja do napredka. Lahko pa uh, vam zagotovim potem tudi nekaj podrobnosti glede intermodalnosti in železnice. Uh, tukaj se zelo strinjam s tem, kar ste povedali. Železnica bi morala biti obravnavana kot uh, okoljsku, okolju prijazen uh, in pa gospodarsko zelo uh, pozitiven uh, transport. Uh, nekaj je zastojev, eh, vendar se je polska vlada tu pač odločila po svoje in razlogi so upravičeni. E, torej vidim, da na polskem prihaja do napredka. Če me vprašate, ali imam kakšne zadržke, bom rekel ne. Dela potekajo na polskem prihaja eh, bom še uporabil svoj politični pritisk, da tisto, kar smo se dogovorili o Elku, tudi dejansko izvedemo v praksi in da se to čim prej zgodi. Ne morem pa jaz soditi, ali potrebujemo koridorje ali ne. 15 eh, let je trajalo, da smo končno nekaj uh, začeli. Uh, številni eh, dogovori so bili doseženi, memorandumi podpisani, pa se ni na polskem nič zgodilo. Eh, komisija se je takrat trudila, pa ni prišlo do napredka, zdaj pa vidimo, da se stvari spreminjajo. Glede dvomov gospoda Zile, ne, teh dvomov ne morem kar tako razpršiti, kajti še vedno smo v procesu odločanja vendar pa že imamo nekaj stvari v rokah, eh, zelo podrobno študijo učinka in izvedljivosti, eh, ki je dokazala, da je stvar izvedljiva, seveda bo drago, ampak govorimo o obdobju do 2024, eh, morda 2030, ampak če bi se odločil za bolj ambiciozen scenarij, je to do leta 2024 in tukaj so vključeni dve finančni perspektivi ter pet odstotno sofinanciranje. In po moje je uh, to izvedljivo tudi v težkih časih, če gre za strateško pomemben projekt, kot je to. Še dva pomembna komentarja ste povedali glede povezave vzhod-zahod. Meni se ta povezava zdi uh, zelo dopolnila, pomembna. Uh, in železnica bi imela korist. Eh, eh, proga med severom in jugom pa je strateško zelo pomembna. Moramo si ogledati, kaj bomo lahko financirali. Eh, podjetja so zelo zainteresirana in se trudijo tudi za sofinanciranje določenih delov projekta. Eh, prihaja do eh, smešnega boja med eh, dvema skupinama, ker se morda ne zavedajo vsi, kako pomemben je ta projekt za regije in kako veliko investitorjev lahko pritegne. Omenili ste tudi dodatno financiranje. Mm, sam nisem pristojen, da povem ali ja ali ne, torej govorim tukaj kot koordinator. V začetku decembra se bom sestal s podpredsednikom komisije in o tem bi rad nasplošno razpravljal. E, govorimo o resnični strateški e, prednosti in možnosti. Gre za to, e, da postanemo konkurenčni tudi na vzhodu. Ne gre samo za povezanost, za povezave, ampak gre za to, da evropska podjetja postanejo bolj konkurenčna tudi na vzhodu in če bi imeli več časa, bi uh, se tudi še dlje zadržal pri tej temi. Gospod Kramer, Elk, eh, to sem že omenil, kako dolgo bo ta faza trajala. Zdaj čakamo, da se oblikuje nova polska vlada, prihaja do sprememb in vsekakor bomo šli v Varšavo in zelo natančno načrtovali delo, ki še mora biti upravljeno. Eh, po mojem mnenju to lahko traje še celo naslednje finančno obdobje. Ne vem, morda uh, sem tukaj naiven, ampak uh, mislim, da bi lahko bili tudi hitrejši, vendar si je treba ogledati podrobnosti in študija bo pokazala, kako je s tem. Lahko vam pa zagotovim, uh, da bomo izvajali pritiske in da si želimo napredovati kar se da hitro. Mi opravljamo svoje delo. Polska se je odločila, kot se je, to je bilo e, legitimno. E, sam pa govorim o čezmejni solidarnosti in želimo še naprej izvajati pritisk na polsko vlado. Takoj, ko bomo imeli bolj konkreten scenarij vam ga bom tudi z veseljem predstavil, oziroma ko bo prišlo do uh, kakršnega koli soglasja, dogovora s polsko vlado, vendar pa to obdobje pred volitvami ni najbolj primerno. Omenili ste tudi južni uh, del uh, eh, polsko oziroma balsko-jadranskega koridorja. Uh, začeli se bomo pogovarjati z državami južno od Polske. Uh, Eh, čim prej, čim prej bi radi rešili probleme, ki še obstajajo. Tukaj eh, vidim velik pomen za to balsko-jadransko dimenzijo in tudi velike priložnosti. K temu, kar je povedal gospod Količek, pa naj povem naslednje. 130 km na uro na Češkem in 120 v balskih državah. Vedno je treba eh, doseči kompromise, ki temeljijo na konkretnih analizah. In če si ogledamo države v balskem območju, uh, bi videli, da je celo 120 km na uro ambiciozen cilj, 130 bi bilo prehitro. Že to, eh, torej to povečanje hitrosti bo veliko prispevalo k pospešitvi eh, poslovanja eh, in olajšanju stvari za podjetja. Potrebujemo to ravno linijo, treba je modernizirati eh, obstoječe proge in stroški so tukaj izmerni, tako da bomo res naredili vse, kar lahko. Na ta način bomo tudi prihranili stroške pri evropskih širini tirov. kajti to nam bo omogočilo tudi večjo fleksibilnost eh, na balski liniji. Eh, trenutno pa v teh državah še obstajajo izzivi in težave, ki jih moramo rešiti. Eh, ne vem, ali je rok 2024 ali 2030, veliko časa še imamo, moramo gledati iz stališča varčevanja in pa izkoriščanja gospodarskih priložnosti kakšna točno bo linija, o tem bomo še govorili in uh, moramo si res prizadevati za znižanje stroškov. Še povezava s Polsko. To uh, ni samo ideja, to je že zagotovljeno. In komisija je sprejela odločitev, da bo povezala uh, Balsko morje tudi s Polsko. Uh, in da bo na ta način ustvarila koridor, ter potem še koridor uh, med baljskimi državami in jadranskimi državami, Jadranom. Uh, to vse kaže na to, kako pomembna je zadeva. Hvala. Uh, Gospod Zasada, ste želeli besedo? No, naj vas opomnim, da zamujamo za 15 minut, ne glede na to, ali se vozimo s 30 ali 120 km na uro, v vsakem primeru zamujamo. No, nisem odgovoril na vsa vprašanja, kar zadeva obseg. Obseg je majhen, lahko vam priskrbim številke, številke so majhne. Ampak gre za nekako vprašanje jajca in kokoši. Trenutno uh, ni nobene infrastrukture in zato je zelo težko uh, premikati tovor v večjih obsegih. Ampak potrebno je preučiti, kakšne so potrebe. To presega Baltik, presega Polsko, en dan je tu Kazahstan, drug dan Kitajska, naložbe v Baltska pristanišča. Vse to kaže tudi študija, ki vam jo lahko z veseljem predam. Uh, In tam je zapisano, kakšne bodo obsegi v prihodnje in to je posebno neprimerljivo s trenutnimi številkami. Vam pa z veseljem lahko to posredujem, kot rečeno. Najlepša hvala. Zdaj pa se prednosti projekt 6, Lion, Trst, Ljubljana, Budimpešta, ukrajinska meja. Gospod Brinkhorst. Hvala. Uh, izvolite. Um, uh, to, um... Hvala. Predsedujoči, uh, ne bom se vračal na to, kar so omenjali kolegi. Ni bilo veliko napredka in glede na to, da se poznamo že pet let, se lahko neposredno posvetimo temu, kar smo počeli zadnja leta. Kar nadaljujte. Dobro, bom jaz poskrbel za vse, ki mahajo s karticami, vi pa kar govorite. Dobro, hvala. No, če bi mi bilo to srečanje pred pol leta, bi bil precej zaskrbljen čeprav je prednostni projekt šest strateškega pomena, ker je to edina železnica eh, v smeri vzhod-zahod južno od Alp in eh, torej igra zelo pomembno vlogo. Iskreno rečeno, pred pol leta smo bili sredi velike negotovosti in to kljub temu, da junija 2010. V prisotnosti podpredsednika Kalasa so vse štiri države, eh, Francija, Italija, Slovenija in Mačarska, eh, podpisale zrakoški memorandum, s katerim so potrdile pomen, ki ga pripisujejo temu projektu. Eh, zakaj sem bil tako zaskrbljen? Tu obstaja zgodovinska povezava med Lionom in Turinom. Eh, ki obstaja že pravzaprav iz 19. stoletja. In to obsta, ostaja glavno vprašanje in če to ne bo rešeno, eh, povezava z Italijo in eh, Slovenijo in naprej ne more delovati. In iskreno rečeno, v zadnjih mesecih ni bilo veliko napredka. Ne bom eh, lagal, ne bom govoril o tem, kakšna je vloga koordinatorja pri tem, ampak pomembno je, da predvsem Francija in Italija sta zdaj dosegli preboj, potrdili sta strateški pomen, ki ga pripisujeta temu projektu in to zelo konkretno. Eh, Pogodba iz Turina iz leta 2001 je bila eh, konkretna podlaga za to in v zadnjih desetih letih je bilo precej usponov in pacov, ampak v zadnjih petih letih eh, Eh, žal ni bilo veliko napredka glede ključnih vprašanj, ki so vezana predvsem na Italijo. Francija in Italija sta se zdaj dogovorili o čezmejnem odseku preko Alp in sicer naj bi se projekt izvajal v dveh fazah. V prvi fazi naj bi se zgradile uh, povezave do zgodovinske linije, ki uh, še vedno poteka. V drugi fazi pa bo zagotovljen nov dostop, vključno z dvema novima tuneloma na francoski strani. Velik preboj je priš, se je zgodil junija, po eh, številnih težavah se je začelo delo na tunelu Magdalena in to je bila vedno ključna točka in zdaj se je delo končno začelo. Poleg tega Eh, je bila sprejeta tudi rešitev za eh, dolino Suza v Italiji in to rešitev je potrdila tudi nova vlada. Septembra sta Francija in Italija končno sprejeli sporozum o tem, kako si boste razdelili stroške. Veste, da je to bilo precej uklevanja. Zdaj pa, ko so bile najdene rešitve za vse te probleme, so možnosti bistveno boljše in v prihodnjih tednih naj bi prišlo do eh, pisa sporozuma, kar naj bi se zgodilo še pred koncem leta. Tudi nova italijanska vlada je eh, potrdila strateški pomen tega projekta. Eh, tu gre za novo vlado, ki je nastopila delo prejšnji teden. Torej, po tej plati lahko rečem, da smo naredili korak naprej. Eh, v tej fazi bi se zahvalil gospodu Mariju Viranu, ki je z nekim nadčloveškim naporom predsedoval, mislim, da približno 190 sestankom v zadnjih letih, s čimer je zagotovil eh, kar največje soglasje med vsemi upletenimi. No, v dialogu je vedno nekdo večina, nekdo pa manjšina, ampak eh, zdaj je jasno, eh, da je ta projekt eh, bistveno vplival tudi na eh, lokalno prebivalstvo pod vodstvom gospoda Virana. Poleg tega je ta projekt pomemben tudi po gospodarski plati, kaj ti treba je govoriti tudi o zdržnem oziroma o trajnostnem napredku. Eh, večina občin, ki jih ta projekt eh, podpira, Eh, prizadeva, zdaj projekt podpira in od treh občin, ki jih neposredno prizadevajo gradbena dela, dve podpira ta projekt. Kar pa zadeva zgodovinsko linijo, eh, bilo je precej negotovosti v zvezi s tem, kar nekaj eh, dela sta opravili tako Italija kot Francija na tej liniji in, in zdaj je prišlo do tega, da je bil tu uh, tunel obnovljen, ponovno je odprt. Eh, zdaj eh, se ga uporablja sicer z nekoliko nižjo hitrostjo, ampak eh, mislim, da je to vendarle pomemben korak naprej. In tu je zasluga tega koridorskega pristopa, ki smo ga tukaj zelo učinkovito uporabili, kajti na eh, najvišji ravni so se upravljalci infrastrukture na obeh stranih meje dogovorili o tem, kako naprej. Nekaj tehničnih dokumentov, eh, tehničnih sestankov je bilo, pripravljena je bila dokumentacija in to kaže zavezanost obeh strani. Poleg tega bo to koristno tudi za intermodalni vidik, kar so izpostavili kolegi in konec koncev je to del širšega sistema, ki ni sestavljen samo iz železnic, ampak predstavlja celoten intermodalni promet. Ta, eh, pri tej povezavi je bila vzpostavljena platforma, ki združuje vse sogovornike, ravno tako se tam načrtuje delo za prihodnja leta in vsekakor upam, da se bo ta platforma uveljavila tudi v prihodnje, kajti na ta način dejansko združujemo vse sogovornike in se dogovarjamo. E, še nekaj besed o Italiji in Sloveniji, kajti po eni strani je tu zahodna razsežnost, potem pa je tu še vzhodna razsežnost, ki je tudi pomembna, kajti dejansko gre za pomembno povezavo med zahodom in vzhodom. Na italijansko-slovenski strani projekt zdaj teče in izkušnje z Italijo in Francijo so bile pomemben element tudi za sodelovanje Italije in Slovenije. Zdaj je bil podpisan sporazum o spostavitvi skupne strukture v obliki nekega interesnega združenja in približujejo se volitve v Sloveniji in upam, da nova vlada, kdorkoli že to bo, bo tudi potrdila ta doseženi dogovor. To bi bilo zelo koristno, kajti potem, ko smo bili zelo uspešni na francosko-italijanski strani, bi bilo zelo dobro, če bi lahko se eh, delo nadaljevala tudi na italijansko-slovenski strani. In potem je tu še tretja zadeva. Pred kratkim smo imeli mađarsko predsedstvo, Prvič smo se sestali novembra 2010 in potem februarja 2011 na neformalnem zasedanju ministrov za promet in zdaj je jasno, da je prvi skupni projekt elektrifikacija postaje v Hodošu in to bo vezano na elektrifikacijo v obeh državah. To, bo, to je prvi signal in temu pripisujemo velik pomen, kajti to je začetek bolj strukturiranega sodelovanja med Mačarsko in Slovenijo. Uh, Uh, vemo, da je evropsko sodelovanje na nek način nenaravno, suverene države raje delujejo avtonomno uh, in vrednost evropske razsežnosti je ravno to, da dodajamo to evropsko razsežnost, da koordiniramo, usklajujemo nacionalna prizadevanja in na ta način dosežemo dodano vrednost. In upam, da bo v prihodnje do tega prišlo tudi med Mačarsko in Slovenijo. Uh, in upam, da bomo leta 2012 dosegli napredek tudi na tem delu. Torej, če zaključim, kar nekaj težav je bilo zaradi ogromnih vsot denarja, ki so tukaj upletene. 672 milijonov evrov je za to namenila samo Evropska komisija do leta 2013. Pričakujem, da bo verjetno v naslednjem obdobju potrebno še več sredstev. Uh, torej finančno breme je precejšnje. In res je, da ima čezmeni projekti ponavadi manjši pomen kot nacionalni projekti, ampak eh, mislim, da je tukaj komisar Kalas eh, dal svoj osebni pečat temu projektu, kajti posegal je van v najbolj ključnih trenutkih. Torej, čeprav prihaja do zamud, ostajam optimističen in tudi v trenutnih gospodarsko težavnih časih je izboljševanje evropske infrastrukture ključen element tudi za gospodarsko rast. E, mislim, da je zdaj e, se uveljavil nek občutek e, nujnosti in upam, da bom sam lahko prispeval k nadaljemu napredku. Hvala. Gospod Kančjan. Hvala, gospod predsednik. Naš koordinator Brinkost je optimist. Zahvaljujem se mu za podano poročilo. Ugotavljam, da verjame v pomen tega koridorja in se bori za to, da bi prišli čim prej do konca pri organizaciji tako težavnih povezav med Francijo, Italijo, Slovenijo, Mačarsko. Imel bi splošnejšo pripombo, potem pa bom podal dve vprašanji o koridorju. Moje splošne pripombe bi se lahko nanašale tudi na druge koordinatorje. Ko delate na teh koridorjih v sistemu koordinacije? kolikšno je pomembna birokracija, lokalne politične izbire, vaša oblast, vaše pristojnosti. Vi ste samo koordinatori, vendar verjetno ne morete eh, močno vplivati. V določenih situacijah je treba, da imamo take pristojnosti, ki nam omogočajo večji vpliv. V svetu, v katerem živimo, je to gotovo potrebno. Vendar ponavljam, treba je, da bi imeli tudi to vlogo ne samo spodbojevalcev, temveč tudi tistih, ki sprejemajo odločitve. In to je moje prvo vprašanje. Kljub splošnim težavam, ki zadevajo celotno Evropo in intermodalnost, To so naravne težave. Vendar v samih državah znotraj birokracije, glede na možnosti financiranja, bi morali sprijeti določene odločitve. Danes razpravljamo o proračunu za naslednja leta do leta 2020. Govorimo tudi o Project Bond, ne glede na proračun moramo biti tudi pripravljeni, da bodo šli ti projekti v pravo smer. Od nas to zahteva čas. Trenutne razmere so zelo občutljive in zelo dramatične. Računam na vašo dobro voljo, računam tudi na nas same, zato da bodo vaše pristojnosti nekoliko večje. Kar zadeva naš koridor, lahko z veseljem preberem, da je prišlo do premostitev težav v dolini Suza v odnosu med Italijo in Francijo. Kar pa me še skrbi, je odsek trst divača. Uresničitev tako imenovanega džeje je zelo pomembna tudi za druge projekte. Zanima me, mislite, da bo lahko do nečesa takega prišlo do konca leta? To je namreč rok, ki ga je treba upoštevati. Pa naj zaključim, gospod predsednik. Poročilo, ki smo ga slišali, kaže na to, da si vsi zelo prizadevajo na tem področju, vendar nimajo dovolj eh, moči in nimajo dovolj pristojnosti. Moramo si vsi prizadevati za to, da bomo rešili problem morskih grl, kjer so naši interesi zelo pomembni, gre za gospodarske vidike in tudi vidike dobrega upravljanja. Gospa Serakjani, tri minute imate, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Nakoliko se pridružujem temu, kar je dejal kolega Kančani. Če si ogledamo težave na italijanskem področju, bi vprašala koordinatorja. Po vašem mnenju, kje so največje težave v italijanski vladi, v odnosih z lokalnimi samoupravami, z železnicami, z odborom, ki se bori proti visokohitrostni železnici? To so vprašanja, ki zadevajo več držav. Morajo biti torej vse evropska in, eh, in jih ne moremo prepustiti nacionalni suverenosti. Za en kilometr visokohitrostne železnice v Italiji potrebujemo 26 dovoljen različnih ustanov, v Franciji pa le dve dovoljeni. Sprašujem eh, komisijo, pa tudi koordinatorja, ali ne bi lahko te koridorje ponujali kot evropsko pobudo. To pomeni, da uh, bi jim dali pravi vseevropski značaj in tako bomo lahko tudi premostili težave, ki jih imajo včasih naše države in mm, naša ozemlja. Pa še specifično vprašanje. Nimamo težav le v trasi Slovenijo. V zvezi s tem upam, da ne bodo gospodarske razmere v Sloveniji vplivali na potek trase. Slovenija se nahaja v težkih trenutkih, niti Italija se ne nahaja v dobrih gospodarskih okoliščinah. Vendar zanima me predvsem trasa Benetke Trst. Italijanske železnice so izrazile željo, da se ne bi pri tem angažirali, ker to ni koristno. To bo tudi vplivalo na uspeh evropskega projekta. Zanima me, ali razpolagate z natančnejšimi informacijami v zvezi s tem. Hvala. Thank you very much. Ms. Lichtenberger, three minutes, please. Gospa Lichtenberger, ja, najlepša hvala, gospod Vinkost. Ko pravite, eh, da gre za izboljševanje infrastrukture in da je to eno od temeljnih vprašanj za ta koridor, vam moram dati prav, ampak mislim, da projekti, ki jih javnost oziroma prebivalstvo eh, ne sprejema, eh, bi morali biti preoblikovani. Kot je prej povedal gospod Balaš, vedno obstaja alternativa. To, kar ste zapisali v svojem poročilu o observatoriju in o gospodu Mirano, to vam lahko. Eh, dam prav, ampak ko je bilo uh, sprejeto končno poročilo leta 2010, je bilo to pogojeno. Obstajali so pogoji, ki vsi niso bili izpolnjeni in zato so vsi eh, kritiki pravzaprav izstopili iz eh, tega foruma in iz teh pogovorov. Tam so samo še tisti, ki se strinjajo In to ni prava podoba tega, ki jo dobiš, če greš skozi regijo in se pogovarjaš z ljudmi. Mislim, da je ta povezava zanimiva. Mislim pa, da je potrebno ponovno razmisliti o tem eh, tunelu in ga eventuelno opustiti, ker ni bistveni element, od katerega bi bilo odvisno vse, ker obstaja alternative in ker je potrebno razmišljati o celotni liniji, ki je nujno potrebna. Pa moje mnenje bi bilo napačno, če bi rekli, delamo evropski projekt, vendar bomo to sprejeli v nasprotju z željami eh, prebivalstva. Eh, Italija je tja poslala ne vem koliko vojakov, ljudje se počutijo kot na nekem zasedenem ozemlju. In eh, tudi to sodi k tej sliki. Seveda obstajajo zagovorniki, ampak v sami regiji. Eh, nima več nobene možnosti, da bi eh, se izrekli. In eh, zato želim reči, da bi morali najti alternative, če so stvari tako sporne. Tukaj je bilo stališče do Evropske unije vedno zelo pozitivno in to se je zdaj spremenilo, zato ker smo jim poskušali prodati ta projekt kot neko evropsko nujnost. Še nekaj uh, vprašanj. Veste, da uh, italijanska železnica gradi samo še potniške povezave. Med eh, Milanom in eh, Neapljem eh, vozijo zgolj še potniški vlaki, tovornega prometa sploh ni več. Enako velja za povezavo čez Brenner, tam imamo enake težave, to poznam, to opazujem. Tako mi pravijo tudi ljudje, ki poskušajo tam prevažati blago. To pa nima več veliko veze z evropskim projektom in s tem, zakaj smo ga gradili. Eh, in potem drugič, verjetno veste, da ne samo, da je potrebno ne vem koliko dovoljen na kilometr, ampak da to stane tudi 4 do 6 krat več denarja kot v preostalih delih Evrope. Kaj pravite na to? To so zame vprašanja, ki jih je nujno potrebno odgovoriti. In pa Italija trenutno enostavno ni v gospodarskem položaju, da bi eh, lahko pokrila ta ogromen projekt. Bi pa bilo zelo eh, dobro, če bi se že obstoječo progo uredila tako, da bi bila ta prevozna. To bi bilo res nujno za evropski tovorni promet. Hvala. Ček. Gospod Količek, če boste lahko se držali treh minut, bo zelo dobro. Jaz se zeptam na dve veci. Za prve, jak ste presvečiti? Najlepša hvala. Kako mislite, da bo nova italijanska vlada prepričala javnost o tem projektu? In kako bo ta koridor povezan s koridorjem preko eh, Češke, Avstrije in Slovenije? Najlepša hvala, gospod Anta. No. Ah, hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil koordinatorju Brinkhorstu za upravljeno delo v tem letu. Dejansko ste uporabili v svoj talent pri pogajanju, zato da ste omogočili, da sta se naši dve vladi dogovorili. Delo je bilo težko, to ste tudi sami dejali. Končno je prišlo do sporazuma. Zdaj je treba prejti v konkretno fazo gradnje. Ja, seveda obstajajo tudi določene sporne točke, vendar tega ne smemo zlorabljati. Italijanska stran, predor, to se danes uporablja na evropski ravni proti razvojnemu projektu. Ne gre samo za to, da bi protestirali proti italijanskemu projektu. Ogromno eh, demonstrantov dejansko niti ne razume italijanščine ali francoščine in sodeluje pri teh protestih. Lokalno prebivalstvo je po večini naklonjeno tem projektom. Naprimer, v tem trenutku, v zadnjih 15 dneh je onesnaženje na cestah tako hudo, da je treba eh, prepovedati promet. Lokalno prebivalstvo pričakuje ta projekt. Premostitev težav na Alpah je izredno pomembna pri evropskih gradnjah. Gospod koordinator, postavil bi vam vprašanje. To delo bo drago, zelo drago treba je, da se izkaže za uspešno od samega začetka. Zanima me, ali ne bi lahko povečali vloge koordinatorja tudi glede premagovanja administrativnih težav, tako da se bodo uporabile vse zmogljivosti, da bomo tudi od samega začetka delovanja povezave že imeli prihodke in dobičke. Hvala. Za konec še gospod Kramer. Ja, Italija je tako rekoč bankrotirala. In če pravite, da je to smiseln projekt, smiselnih projektov je 30, ampak seveda obstaja tudi neka hierarhija in najpomembnejši je eh, koridor od Rotterdama do Dženove. In tudi Nemčija, ki je de, bogata država, ne financira povezave do Appenweierja in tudi drugih povezav, ki so sicer relevantne, ne financira. Tudi na povezavi od Mihna do Salzburga ne počnejo ničesar, ker pravijo, da nimajo denarja. Ampak očitno je Italija tako močna, da uh, finan, lahko financira. Uh, most, eh, brendarski tunel, eh, vse drugo, pa tega ne verjame nišče. In vprašanje je, ali bomo ustrajali pri tem, ali bomo dejansko govorili o tem, kaj lahko Italija sofinancira. Eh, in vemo, da koordinator ne more narediti nič, mi ne moremo narediti nič, komisija ne more narediti nič in vsem je jasno, da Italija tega sploh ne more uresničiti. In namesto, da, da polovice naredi tri projekte, naj raje vsaj enega končno konča. In eh, Zato je potrebno drugače razmišljati. Seveda ste vi kot koordinator prepričani o svojem projektu, vsi smo prepričani o vseh projektih, ampak če bi vzpostavili neko hierarhijo, potem ta tunel ne bi bil glavna uh, prioriteta. In če je Italija rabila ne vem koliko let za drugi tir do uh, Bolonje, 80 let, potem ne mislite, da bo zdaj to končano v nekaj letih, eh, sploh če se bodo ukvarjali še s petimi drugimi stvarmi. In tudi nova vlada ne bo ničesar spremenila. Uh, Financ eh, Belosconija so se znebili, ker je bil finančno povsem na psu, ampak eh, vsi govorimo, da bo zdaj boljše, ampak kaj bo boljše in kakšne bodo prednostne naloge. Eh, če pa so težave z eh, cestnim prometom, potem je potrebno razširiti cestnino na vsa vozila, na vsa vozila nad 3 tone in pol. Eh, Eh, potem bo morda vsaj nekaj več denarja, ampak sam ne verjamem eh, v projekte, ki naj bi jih italijanska vlada sofinancirala v 70 ali 80 odstotkih, ker to enostavno ni realistično. Ja, ne, ne vem, če se želimo spuščati v argumente o tem, kdo podpira ali zagovarja Italijo ali ne. Gospod Kančan, imate 30 sekund, prosim, da se držite teme. Uh, in da ne govorite o tem, eh, kaj, kakšne razmere vladajo v Italiji. Hvala, gospod predsednik. Ne morete nas kar tako blatiti. To je napačno postopanje. To ni problem Italije. Ne gre za bankrot Italije. Tu razpravljamo o koridorju. Če bomo ta koridor prekinili nekje, to ni, ne bo več koridor, to bo nekaj drugega če smo s 30 na 10 zmanjšali število koridorjev, prav zaradi tega, ker želimo zadeve poenostaviti. Vendar, ko sprejmemo odločitev, ko začnemo delovati na nekem koridorju, ne moremo več nazaj. Sicer to ne bo več koridor. Pustite Italijo in razpravljajmo o celotni Evropi, ki se nahaja v kritičnih razmerah. Think. Ja, yeah, ja, but guys, guys, guys, guys, guys. Some... Torej, prosim, malo discipline. Gospa Serakjani, ste želeli še kaj dodati in ne, pravzaprav ste že vse povedali. Vemo, kakšno je stališče gospoda Kramerja glede kopanja luken med Francijo in Italijo, to poznamo. Torej, gospod Brinkhorst, boste zdaj prevzeli štafetno palico in nas vrnili nazaj k prednostnemu projektu 6. Ja, hvala predsedujoči. Zelo uživam na teh sestankih. To me spominja na čase, ko sem bil tudi sam evropski poslanec. In eh, res je bilo takrat delo zelo zanimivo, ker je bila. Eh, Evropa v zelo zanimivih časih in zdaj je tudi tukaj zelo zanimivo. Uh, vsak, vsak vleče v svojo stran in vse to kaže, kako raznolika je Evropa. In glede na to, da smo vsi v krizi, so stvari še toliko bolj nujne. Prvi odgovor je splošen. Vsak ima pravico imeti svoje mnenje. Gospa Lichtenberger, gospod Kramer, gospod Antan, gospod Kančan. Kot koordinator se moram soočati z realnostjo, kakršna obstaja na terenu. Obstaja nizozemski pregovor, ki ga bom poskušal prevesti v angleščino. najboljši strojevodje vedno stojijo ob cesti, kako bi se temu reklo. Če si. Eh, kapitan ali pa strojevodja, ponovadi nisi tisti, ki si najboljši, nisi za krmilom. No, temu bi se želel izogniti. To je nekako tako, kot uh, angliški nogometni trenerji, približno tisoče takih, ki bi lahko bolje odpravili to delo kot tisti, ki je trenutno na tem položaju. Ja, ampak vsekakor želim biti bolj skromen, ker nogomet vzbuja še več čustev, torej ostanimo bolj realni, torej predsedujoči. Eh, zahvaljujem se gospodu Kančajnu za njegove komentarje. Eh, kakšna je vloga in pomen koordinatorja? Kolega Telečka in Balašta že podali nekaj komentarjev. Eh, morda pa lahko sam dodam še nek nov element. Če in ko bo turinska pogodba obnovljena, kar upam, da se bo zgodilo do konca leta, je predvideno, da bi komisija v luči pomembne finančne vloge eh, bila vključena v eh, upravni odbor. To se bo prvič zgodilo v takem projektu. Dogovorjeno je, da bi komisija postala del odbora. Eh, torej ne bomo glasovali proti italijanom ali francozom, ampak bomo vključeni v načrtovanje te infrastrukture. In res upam, da poleg francoskega in italijanskega interesa obstaja tudi nek evropski interes, ki bo prevladal. In eh, dejal sem že, da je evropsko sodelovanje ne naravno, da je nacionalno sodelovanje bistveno bolj naravno. Take so tudi moje izkušnje v številnih letih dela, ampak eh, po vseh izkušnjah iz preteklosti tako francoska kot italijanska vlada in tako leve kot desne italijanske vlade, eh, gospod Prodi, gospod Brloskoni, gospod Monti, zdaj vsi pravijo, da. Eh, mora biti ta projekt del strateških prizadevanj eh, onkraj trenutne krize. Ne želim se spuščati v notranje razprave med eh, poslanci, ampak to je eh, stališče mene kot koordinatorja. Sicer pa mislim, da je v zadnjih petih letih ta projekt bil popravljen, predelan, tudi zaradi demokracije, ampak včasih mora manjšina spoštovati večino in večina mora spoštovati manjšino. In konec koncev je to tudi tisto, kar se dogaja. Italija je demokratična država, pravna država in eh, konec koncev 14 občin je sodelovalo, 10 jih je reklo da in od treh, ki so neposredno prizadete, sta dve rekli da. Uh, Eh, vem za nekatere projekte v moji državi in drugih državah, ki so se zgodili z bistveno manj podpore med prebivalci, ampak to je vse, kar bom povedal eh, o tem in ne boste me sprovocirali, da bi rekel še kaj drugega. Kar pa eh, zadeva eh, nadaljevanje, me veseli, da želite, da bi komisija imela več eh, vpliva, vsekakor pa je zelo pomembno, da ne prihaja več do nekega, neke konkurence med Italijo in Francijo, ampak da je to nek skupni projekt. In tudi finančna odeležba komisije je zelo pomembna. Prihaja do zamud in zato je malo verjetno, da bi se vse denar porabil do leta 2013, je pa komisija pripravljena financiranje podaljšati še za dve leti. Gospa Sarakjani, mislim, da je tudi dodala Eh, pomembno točko. Eh, zanimalo je, kaj se dogaja med eh, Benetkami in Trstom. Tu je seveda stvar nacionalne razsežnosti. Na sestanku, mislim, da junija ali maja letos, so bili zelo zaskrbljeni, da če se ne bo nič zgodilo na tem delu, potem ne bo uh, Eh, se niž dogajala tudi med Trstom in Divačo, ker je to pač nadaljevanje. In uh, po pravici povedano v tem trenutku ne vem, kaj se tukaj dogaja, ker gre za nacionalni projekt, uh, ampak zdaj ste me spodbudili, da se pozanimam, kakšne so trenutne razmere. Lahko pa rečem, da kar zadeva trst divača, je prišlo do napredka. Uh, Pred kratkim sem se pogovarjal s ministrom Vlažičem, to je slovenski ministr za promet, uh, ne vem, kaj se bo zgodilo z njim, ker se bližajo volitve, ampak pravijo, da obstaja konsens v slovenski vladi, eh, da bo spostavljena ta um, skupina za torej to gospodarsko interesno združenje in zelo bi bil presenečen, če bi nova vlada, ne glede na sestavo, zavzela kakšno radikalno drugačno stališče. E, torej, gospa uh, Lichtenberg, mislim, da sem podal svoje mnenje, kot sem dejal prej. Imajo ljudje pravico zagovarjati različne stališča, kar pa zadeva zgodovinsko povezavo. V zvezi s tem je podala pomemben komentar. Ta uh, zgodovinska povezava se zdaj obnavlja, to sem jasno povedal. Eh, prvega januarja se bo zgodil pomemben dogodek in res upam, da to dolgo obdobje uh, med potem, ko bo eh, stara eh, linija še v eh, uporabi in potem, ko bo prišlo do prehoda na novo, da bo to koristno tudi v luči okoljske dimenzije, o kateri smo govorili prej. Potem gospod Količek. Se upravičujem, bi lahko ponovili vprašanje. Zapisal sem si ga, ampak po pravici ne znam prebrati. Ali mislite, da da bo nova vlada našla nek način, kako uh, prepričati prebivalstvo o tem projektu. To je bilo moje prvo vprašanje. Drugo pa, kako bo ta koridor povezan s koridorjem, ki gre preko, če, uh, eh, z Poljske preko Češke, Avstrijo, Slovenijo. Ja, se opravičujem. Torej, kar zadeva prvo vprašanje. Kot sem dejal pred nekaj trenutki, želim biti prepričan, da bo nova vlada zauzela enako stališče in zato sem preveril in tudi nova vlada misli, da je to projekt strateškega pomena, kar pa zadeva. Drugo vprašanje tu je eh, bistveno eh, vprašanje, če linija med Slovenijo in Mačarsko in se, pod, eh, se podaša potem do ukrajinske meje. No, nekaj delov še ne deluje dobro, nekateri deli še niso elektrificirani. Bo to seveda pomembno vplivalo tudi na povezavo s severom. Zdaj, ko smo izbrali ta koridorski pristop in ko je komisija izkazala tako močno podporo temu in upam, da boste tudi komisija in svet podprla ta pristop komisije, uh, bi bilo zelo koristno spostaviti bolj intenziven dialog med tistimi, ki so odgovorni za severni del in za, med tistimi, ki smo odgovorni za južni koridor. E, in kot rečeno, Budimpešta je tudi že zgodovinsko gledano bila zelo pomembno mesto v evropskih železnicah e, in upam torej, da bo ta povezava vzpostavljena. In pa še gospod Antan, lepša hvala za podporo projektu. Francoska vlada je bila v preteklosti res vzorna. Eh, vsi trije ehm, poskusni tuneli so bili eh, zgrajeni in francozi so si pravzaprav res oddahnili, kajti zdaj so izpolnjeni vsi predpogoji za to, da se ta projekt dejansko uresniči. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala, gospod Brinkhorst in zahvaljujem se vsem trem gospod Paloš, gospod Telička in gospod Prinkorst za vaše današnje predstavitve in da ste odgovorili na vprašanje ter da ste spodbudili razpravo in tudi spore znotraj odbora za promet in turizem. Ni veliko takih, ki jim to uspe, ampak včasih je to dobro za dušo, da pride do kakšnega nesoglasja. No, kot odbor za promet smo seveda pripravljeni sodelovati z vami pri uresničevanju, to je ključne, ključni element. Razumemo, da imate težave z nekaterimi državami članicami, tudi mi smo pogosto frustrirani eh, zaradi držav članici, nedvomno bodo tudi. Nekateri vaši kolegi, ki bodo tukaj spregovorili jutri, govorili o podobnih problemih. Ampak potrebno je dati uh, je skloniti glavo in niti proti vetru, kot pravimo pri nas, prej ali slej bomo nekam prišli. Ja, vsekakor je treba sem pa tja tudi koga podreti, tlo kakšnega ministra, to nikoli ni narobe. Najlepša hvala torej vsem. Zdaj bomo obravnavali točko razno, ker mene jutri ne bo. Torej, če ima kdo kaj podrazno, naj pove zdaj ali naj zavedno molči, če ne, pa je današnje zasedanje zaključeno. In naj vas opomnim, da jutri tukaj nadaljujemo ob devetih zjutraj. Začeli bomo s petom koksom, potem pa sledijo še Karla Pes. Gospod Olivera, zaključili pa bomo z izmenjavom mnen s pred pod predsednikom Kalasom ob 12. Ob 11. pa bo dobri kolega podpredsednik Rike eh, prevzel predsedovanje in bo potem vodil sestanek. Najlepša hvala.